gremo na izjavo visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, podpredsednice komisije, gospe Ešten, o nedavnem potresu na Haitiju. Potem bo imel besedo komisar de Gucht. Najprej pa damo besedo gospe Catherine Ashton katero prisrčno pozdravljam na podlagi dolgotrajnega sodelovanja na drugih področjih. Želim ji veliko uspeha na njenem novem delovnem mestu. Izvolite, gospa Ešten, beseda je vaša. Uh, gospod predsednik, najlepša hvala za vaše prijazne besede. Spoštovane poslanke in poslanci, prosila sem za to razpravo, zato da sporočim ažurne informacije Evropskemu parlamentu o posledicah potresa na Haitiju 12. januarja. Posledice so res eh, grozovite. Tri milijone ljudi je prizadetih zaradi te tragedije. Ljudje še vedno omirajo. Gre za masovno politično in humanitarno tragedijo. Naše službe sodelujejo z Združenimi narodi in s eh, haitskimi oblastmi za blažitev trpljenja eh, prebivalcev. Obnova bo dolgotrajna. Tudi evropski državljani so izgubili svoja življenja. Tisoč evropskih državljanov je še vedno pogrešanih. Evropska unija se je hitro odzvala ne zato, da bi se pojavila v medijih, ampak zato, da bi pomagala ljudem v stiski. če ne bi takoj odpotovali na Haiti, bi seveda prišlo do zapravljanja možnosti in eh, sama bom odpotovala na Haiti takoj, ko bo možno. Komisar de Gucht pa bo odpotoval ta, ta teden zato, da bo izrazil sožalje vsem prebivalcem. Takoj bo nad, predzel nadzor nad človekoljubno pomočjo in z Združenimi narodi za to, da se bo na terenu lahko pogovoril o najnujnejših potrebah na terenu. Osredotočili se bomo na humanitarne, politične in varnostne vprašanja. Sem v stalnem stiku z državno sekretarko Clintonovo, z evropskimi zunanimi uh, ministri in zunanim ministrom Kanade, ki vodi Društvo prijateljstva s Haitijem. Gre za koordiniran mednarodni odziv. Ta teden bom potovala v ZDA, zato da se bomo pogovorili z ameriškimi oblastmi o tej zadevi, kot tudi z generalnim sekretarjem OZN in z drugimi. OZN je prosil za nujno pomoč, gre za 575 milijonov dolarjev, kot tudi za logistično pomoč za prevoz humanitarne pomoči. Generalni sekretar je prosil za okrepljene vojaške enote, za mirovne eh, enote OZN, za koordiniran pristop. Pozivam špansko predsedstvo, da sem prosila, da je sklicalo špansko predsedstvo eh, izredno sejo zunanih ministrov. Svet in komisija se bosta združili v celovitem pristopu pod mojo koordinacijo. To je nekaj čisto novega. Včeraj smo imeli zelo produktiven svet. Vsi smo se strinjali, da potrebujemo hitri odziv v okviru OZN, kar zadeva finančno pomoč, je svet sklenil naslednje zaključke. Pozdravlja prizadevnosti komisije, da takoj sprosti človekovno pomoč v znesku 30 milijonov evrov k dodatnim 92 milijonom evrov. Imamo tudi veliko sredstev za rehabilitacijo in obnovo. 200 milijonov evrov bomo namenili tudi za dolgotrajni odziv. To zadeva zahteva mednarodno konferenco o Haitiju takoj, ko bomo poskrbeli za najnujnejšo pomoč. Gre za hitri odziv v kratki, kratkem času usmerili bomo pomoč tudi v Dominikansko republiko. Težava pa je v tem, da poskrbimo za odhod ljudi iz otoka, ki to potrebujejo. To pa je treba seveda storiti ciljno usmerjeno. OZN je prosil za pomoč pri transportu človekovne pomoči in pri policijskih enot. Svet me je prosil, da identificiram prispevke evropskih držav in da pomagam pri mobiliziranju. Na tem sem delala. Takoj smo sklicali politični in varnostni eh, svet za to, da ocenimo in načrtujemo nadaljni razvoj. Imamo na voljo možne prispevke preko evropskih sil žandarmerije. V naslednjih dneh se bomo sredotočili na hitri, usmerjen pristop. Gre za velik preizkus zunanje politike Evropske unije na podlagi Lizbonske pogodbe. Prebivalci na Haitiju in tudi naši državljani pričakujejo hitri, učinkovit, koordiniran odziv. To upam, da nam bo tudi uspelo. Veselim se že sodelovanja z Evropskim parlamentom, z veseljem se tukaj z vami, da vam podam te informacije in da slišim vaše stališče. Hvala lepa, gospa Ashton. Sedaj pa ima besedo komisar Karl de Gucht. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj najprej povdarim, da je ta tragedija in katastrofa enkratna, kar zadeva obseg in posledice za celotno državo. Hajti, kot veste, je ena najrevnejših držav na svetu. Gre za državo, ki je kronično nestabilna in ima šibke zmogljivosti in kapacitete. Mednarodna skupnost je bila ravno tako zelo prizadeta. OZN, nevladne organizacije, osebe komisije. Te osebe so še vedno pogrešane in to tudi kaže na to, kako zelo težko je organizirati pomoč na terenu. To ni zaradi pomankanja znanja in zmogljivosti, ampak je tudi skupnost nevladnih organizacij življenja pomoči bila zelo prizadeta. Čeprav zgleda, da se stvari izboljšujejo. Drugače povedano, ne gre samo za reševanje človeških življenj. Rešiti moramo celo državo. In ravno zato je visoka predstavnica sklicala izredno sejo sveta, kar je bilo zelo koristno pri reševanju tega problema. Naj se na kratko osredotočim na največje izzive Odzvati se moramo na humanitarne potrebe, te so res ogromne. Poskrbeti moramo za nujno zdravstveno skrbo za ranjene, vodo in sanitarne mm, pripomočke, potrebujemo bivališča, vodo, hrano, kirurge, zdravnike, potrebujemo vodo in pa nujne šotore za zavetje zato pa potrebujemo večje rešitvene zmogljivosti. Prioritete so, da ocenimo potrebe, da imamo boljšo podobo o tem, kakšne so potrebe, da organiziramo transport, kar se logistike tiče. To bomo reševali tudi v okviru evropskih inštitucij. Ravno tako eh, moramo koordinirati mednarodno človekovljubno pomoč reševalne akcije in to je zelo težko v danih okoliščinah. Samo po ure, samo ure potem je e, Eko takoj sprožil pomoč na samem mestu. Treba pa je seveda oceniti in koordinirati pomoč. Delamo tudi z, me, z organizacijo OZN. V stiku smo tudi z Johnom Holmesom, ki je koordinator OZN za nujno pomoč moramo tudi obnoviti in razvijati osnovne državne zmogljivosti. Ta država mora delovati ne samo z fizičnega pogleda. Veliko zgradb je izginilo, izginili so tudi uradniki in delovanje države in državnega ustroja je bilo prekinjeno poslali bomo ekipo evropskih strokovnjakov za to, da oceni najnujnejše potrebe države in civilnih organizacij, za to, da jim lahko pomagamo. Naše diplomatsko osebje je seveda najbolj usposobljeno za to, vendar pa imajo preveliko breme dela. To bo verjetno postalo vedno bolj pomembno v naslednjih dneh skupaj s svetom in z vami smo lahko vodilni pri vzpostavitvi eh, države, državnih inštitucij, tako fizično kot tudi z vidika osebja. Potem imamo načrtovanje obnove države. To bo potekalo po fazi najnujnejše pomoči. V nekaj tednih bomo poslali, eh, ki bo, bo, bo šla ekipa za nujna pomoč, potem bomo imeli drugi val katastrofe, če ne bomo pravilno ocenili potrebe. Nujno moramo vzpostaviti evropski načrt za odziv na krizo, naša služba dela na tem. To bomo oblikovali zato, da bomo pravilno porazdelili delo med evropskimi inštitucijami, državami, članicami in da bomo zagotovili rehabilitacijo pomoči in da bomo poskrbeli tr za tranzicijo med nujno pomočjo in pomočjo po katastrofi. Seveda se bomo zelo potrudili za to, da bomo učinkovito izvajali našo pomoč. To bo pravi preizkus za naša prizadevanja in zelo se bomo potruditi, če želimo biti uspešni. In še za konec, kot je že povedala visoka predstavnica, Evropska komisija bo pripravila velik prispevek v smislu humanitarne pomoči, 30 milijonov evrov. Velik delež tega zneska, 22 milijonov, so sveža sredstva, ki smo jih dobili že poleg obstoječih skladov za pomoč za Haiti. Potem imamo sredstva za hitro obnovo državnih inštitucij, sprada pod ta okvir imamo 100 milijonov evrov, 50 odstotkov tega je svežih sredstev, 50 pa že obstoječih, potem imamo dolgotrajno rekonstrukcijo, obnovo in razvoj, kjer imamo 200 milijonov evrov. Tukaj imamo zneske 10 milijard dolarjev. To se mi zdi zelo veliko, Treba pa je pogledati tudi, kako se bodo razvijali stvari na konferenci eh, držav darovalk in bomo mogoče zbrali še več. To je paket Evropske unije, ki je pripravljen. Poleg vseh prispevkov, ki so bili že poslani in ki bodo poslani strani držav članic. Kot je že povedala visoka predstavnica, bom potoval na Haiti in tudi uh, Dominikansko republiko jutri zjutraj, zato da se pogovorim z oblastmi tudi o trudu, da ponovno vzpostavimo državne inštitucije. kot tudi nevladne organizacije na terenu. Potoval bom tudi v Dominikansko republiko. Pomembno je, da se tudi z njimi sestanemo, kajti gre za sosedno državo. Na meji lahko pride do hitrenja in prekomernih prehodov, zato se bom sestal z dominikanskimi oblastmi. V tem trenutku, gospod predsedujoči, mislim, da je to vse, ko se bom vrnil, bom poročal odboru za razvoj v ponedeljek popovdne o e, aktualnih dogodkih. Najlepša hvala, gospod komisar, sedaj gremo na govornike v imenu političnih skupin. Prvi v imenu skupine PPE je gospod gospe Mičel za minuto in pol. Gospod predsedujoči, prepričan sem, da se Evropski parlament spominja vseh pogrešanih, ki so delali za OZN in za Evropsko unijo na Haitiju. Zelo sem vesel, da bo komisar de Guht obiskal to državo in da bo poročal odboru za razvoj v ponedeljek o tem, kaj je izvedel. Gre za resnično ogromno katastrofo, ki je še nismo uvideli, zato mislim, da je prav, da se odzovemo v tem smislu. Resnično mislim, da mora Evropska unija biti bolj prisotna, bolj vidna. Sedaj, ko imamo visoko predstavnico, mora biti ta oseba, vedno prisotna in vidna. Evropska unija je največja darovalka 60 odstotkov pomoči prihaja iz Evropske unije. Verjetno smo tudi največja darovalka človekoljubne pomoči. Vse, kar vidimo, ko vidimo, kaj prihaja, vidimo države članice, eh, ki pomagajo, naprimer bolničar iz Belgije. Morali bi poskrbeti za to, da je Evropska unija tudi vidna, ko pride do človekovne pomoči. Vzrok za takšno obsežno tragedijo leži v revščini. Ne smemo pozabiti, Haitija, čas je, da se lotimo problema revščine na Haitiju in da izkoreninimo revščino v tej državi za vedno. V imenu skupine socialistov in demokratov ima besedo gospa Linda McKeven. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spominjamo se in sočustvujemo se vseh tistih na Haitiju, poslali jim bomo sožalje v imenu Evropskega parlamenta. Gre za tragedijo, gre za tragedijo v državo, kjer 75 odstotkov prebivalstva živi pod pragom revščine. Če želimo kaj storiti v prihodnosti, moramo ta pr problem od odpraviti. Javnost se je čudovito odzvala na pomoč na Haiti. 30 milijonov funtov je Zruno kraljestvo zbralo sredstev iz eh, državljanov. Zato vemo, da nas javnost podpira pri izbiranju sredstev za Haiti. Visoka predstavnica, rada bi se vam zahvalila za vašo delo, ko ste hitro poskrbeli za evropski odziv pri uh, tem vprašanju. Spominjamo se primera tsunamija in videli smo, da je dobra koordinacija toliko pomembna kot sredstva na terenu. Ne gre za to, ka, pod katero zastavo prihaja pomoč, gre za to, da pomoč pride v okviru OZN. Če si pogledamo na to zadevo dolgoročno, se veselim mednarodne konference o Haitiju. Na vprašanje Haitija je treba gledati z vidika problema visokega zunanjega dolga. Upam, da bodo to obravnavali. Tudi na tej mednarodni konferenci Haiti je dolžen 890 milijonov evrov. Mednarodni denarni sklad je dal kredite Haitiju v znesku 100 milijonov evrov, zato ni prav, da je ta država pahnjena v reščino še za naslednjih 100 let vprašanje meje z Dominikansko republiko ravno tako pomembno. Hvala za vaš trud, gospod komisar. Upam, da se bomo vsi potrudili za to, da se bomo koordinirano odzvali v tem vprašanju človekovne pomoči. Sedaj pa v imenu skupine ALDE gospod Aylward. Uh, thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsednik. Za začetek naj izrečem najboljše eh, želje gospe Eštonovi eh, pri številnih izzivih, s katerimi se bo soočila. Eh, kajti, kot vemo, je situacija na Haitiju posledica največje humanitarne katastrofe zadnjih desetletjih in število žrtev še narašča. Zdaj, ko začenja prihajati pomoč, se vsi zavedamo težav, s katerimi se soočajo delavci na terenu, In eh, nevladne organizacije opozarjajo na varnostna vprašanja, administrativna vprašanja in druga vprašanja in vse skupaj se še zaustruje. Eh, to pa je za ljudi na Haitiju vprašanje življenja in smrti. Uh, Potrebno je usklajevanje razdeljevanja pomoči nevladne organizacije, vladni organi ter predstavniki drugih organizacij morajo tesno sodelovati pri razdeljevanju pomoči, ki je takoj nujno potrebna. Potrebna je masovna mednarodna podpora in eh, tudi odziv Evropske unije je bil izreden. Govori se o 420 milijonih evrov. Eh, pomoči strani Evropske unije in to kaže, da je Evropska unija vodila na tem področju, zdaj pa je potrebno na sklajen način to pomoč razdeliti. In upam, da boste vi, gospa Eštonova in eh, vi, gospod Dekoht, eh, delovali za ta cilj tudi v okviru vaših obiskov na otoku. Dolgoročni razvoj tovrstnih revnih narodov mora postati naša prednostna naloga in Tudi takrat, ko bodo pomagali, da torej delavci za pomoč odšli, mora Evropska unija ostati vodilna in sprejemati svojo odgovornost. Hvala lepa. V imenu skupine zelenih ima besedo gospa Žuli. Gospod predsedujoči, eh, spoštovana gospa visoka eh, predstavnica, ta nova človekoljubna kriza v Haitiju, pa eh, najverjetneje presega vse predhodne eh, eh, krize in potrebno je razmišljati o žrtvah, se pogovarjati s preživelimi, z družinami, zato da bodo vedeli, da se zavedamo svoje odgovornosti in obseg eh, eh, škode, eh, ki je nastala in ki ni samo zaradi potresa, temveč zaradi kronične revščine. In vendarle mednarodna skupnost ni znala pomagati, temveč je usilevala politiko, za katero vemo danes, da ni delovala. In vse to je poslabšalo ranljivost družbe in njenih institucij. V 70-ih letih je je eh, eh, bil eh, Haiti skoraj samo zadostan, kar zadeva pridelave hrane. Danes pa uvaža več kot polovico teh izdelkov. In Haiti Eh, je sedaj po potresu in pred potresem že bil eh, država brez verov, verov, do katerih je upravičena. Zato je potrebno najprej v največji možni meri pomagati Haitiju in eh, obžalujemo lahko težave mednarodne pomoči, ko se skuša organizirati. Potrebno bo v prihodnjo skušati narediti bolje, se bolje organizirati, razmišljati tudi o dolgoročnem razvoju, kar pa bo možno le, če bomo razmišljali v smislu pravih eh, prednostnih nalog. Tu gre pravzaprav tudi za naše lastne metode, ki jih uporabljamo in eh, glede tega se je potrebno vprašati. Razmišljati je potrebno z optike dogoročnih politik. In eh, potem pomoč za Haiti in ki eh, tu je govora o 130 milijonih kratkoročno gledano in 200 milijonov v eh, dolgoročnem smislu. To bi želela primerjati tudi o, eh, z vidika 155 milijard, ki, so, jih, ki jih bodo izplačale banke in sicer samo nekaj tisočim. In in zato je potrebno razmišljati o načinu razvoja, ki ga želimo spodbujati. In eh, hkrati je potrebno tudi eh, vedeti, da vsa ta pomoč ne sme nadomestiti pomoči za razvoj prvi način, kako pomagati državi v težavah, je, da eh, jim omogočimo, da lahko izkoristijo lastne vere in eh, da eh, tudi pravzaprav naredimo tisto, kar jim dolgujemo. Eh, spoštovani gospod predsedujoči, gospa visoka predsednica, spoštovani poslanci. Gre za državo, ki je bila opustošena eh, še prednje prišlo eh, do tega rušilnega potresa s takšnimi posledicami. Hvala lepa. Najlepša hvala v imenu skupine ECR, gospod Deva, za eno minuto. Najlepša hvala v srcih in dušah mislimo na ljudi na Haiti in na njihovo trpljenje. Eh, pozdravljam to, kar je naredila in povedala gospa Eštonova. Nobeno vprašanje ni, da bomo eh, zbrali ustrezna sredstva. Eh, prisoten sem bil, ko je tsunami prizadel Šrilanko, bil sem eh, v Turčiji v času potresa, videl sem, kaj se je dogajalo na Kitajskem. In vsakič, kadar se kaj takega zgodi, imamo težave ne zaradi uh, čiste vode, zaradi prehrane, ampak zaradi infrastrukture. Infrastruktura je uničena, seveda je uničena in hitro je potrebno poskrbeti za nujno infrastrukturo. Uh, kako se lahko to zgodi? Kaj pa naprimer letalo nosilke? Te imajo uh, vodo, elektriko, helikopterje in tako dalje. Ali bi lahko spostavili globalno akcijo reševanja, ki bi se lahko začela kadarkoli in ki bi poskrbela za začasna pristanišča, eh, zavetišča in tako dalje in za vso infrastrukturo, eh, ki je uničena v katastrofah. Torej, na novo moramo razmisliti o tem, kako v takih situacijah poskrbeti za ljudi. Najlepša hvala. V imenu eh, skupine GUE za dve skupine, gospod Ljarik. Hvala, gospod predsedujoči, gospa podpredsednica, visoka predstavnica, gospod komisar. Želim še enkrat povdariti, eh, kako smo pretresani eh, pred eh, to ogromno preizkušnjo haitijevcev, ki pravzaprav preživljajo pravi pekov. In res je, da nam je lahko toplo pri srcu spričo velike mednarodne solidarnosti, vendar pa gre tu za izlakotvano Eh, prebivalstvo, ki nima vode in zato pozdravljamo vse tiste, ki pomagajo. Evropska unija se je že odločila, da deblokira prva najnujnejša sredstva, vendar ne sme ostati pri tem evropsko pomoč je potrebno znatno povečati s pomočjo eh, tudi mednarodne bančne pomoči. Potrebno je tudi zagotoviti nujno pomoč eh, in dostavo te pomoči haitskemu prebivalstvu. In eh, gre za tudi dolg, ki ga imamo do Haitija po tolik, tako dolgih letih ropanja in izkoriščanja. In tu eh, so mednarodne bančne institucije, ki so državo zadušile z sramotnimi dolgovi. Naši parlamenti bi se bi morali zauzeti za takošno ukinitev eh, odpravo eh, tega dolga in upamo, da bo ta konferenca, ki eh, bo organizirana v Montrealu, da se da govori o obnovi in trajnostnem razvoju, ki bo v interesu haitskega prebivalstva pod pokroviteljstvom Evropskih združenih narodov, zato da lahko država ponovno pride do svoje suverenosti in eh, ne sme, država ne sme biti predmet igr med eh, eh, vele silami in eh, ne glede na vso solidarnost Amerike pa zavračamo, da bo eh, ta grozna eh, katastrofa pravzaprav izgovor za ameriško državo, da bi tam vzpostavila vojaško, vojaške baze. Samo en cilj je dopusten in sicer, da je vse to namenjeno samemu ljudstvu na Haitiju. Hvala lepa. V imenu skupine EFT ima besedo gospod Provera. Esprimo la mia profonda solidarietà. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi izrazil svojo solidarnost z vsemi tistimi, ki jih je ta grozovita katastrofa prizadela v tovrstnih situacijah, ko vidimo popolno uničenje zgradb in infrastrukture, ko smo priča na tisoče smrtimi, je težko poskrbeti za ustrezno pomoč, če ni zagotovljena vsaj minimalna javna varnost in javni red. To pa bo zelo težavno brez ustreznega usklajevanja in zbiranja sredstev ter razdeljevanja pomoči na urejen način. E, ključno je, da ljudem priskrbimo tisto, kar potrebujejo, ko to potrebujejo. In pogosto se zgodi, da eh, javni in zasebni donatori se počutijo prevarane eh, in imajo občutek, da tiste količine denarja, ki so ga drvali, ne pridejo do ljudi, ki bi ga potrebovali. Preprečiti moramo razdrobljenost in pa tudi krajo v državi, kjer vlada veliko goljofi in korupcije in upamo, da bo Evropska unija tukaj učinkovita. Dobre, Evropo, sedaj damo v imenu neodvisnih besedo gospodu Grifinu. Gospod predsedujoči, eh, grozota na eh, Haitiju je katastrofalna in eh, naravno je, da se čustvujemo žrtvami katastrofe. Vsi tukaj smo dobro plačeni in smo sposobni darovati. Sam bom danes daroval svojo dnevnico in povabim vas, da naredite enako, ampak naši volilci si ne morejo privo, privoščiti take eh, velikodušnosti, glede na to, da jih dušimo eh, z davki in jih ženemo v energetsko in siceršno revščino. Več kot 50 tisoč 000... Eh, upokojencev bo v Združenem kraljestvu umrlo zaradi previsokih cen premoga in ogrevanja. Ampak eh, zato, ker to ne prizadeva politične elite in ker eh, to eh, ne govori v prid eh, svetovnemu fenomenu globalnega eh, sklajevanja, eh, o tem ne govorimo. In to ni sočutje, ampak hipokrizija. Vem, da imamo tukaj težave z našo eh, krščansko dediščino, ampak eh, Biblija pogosto kaže resnice, ki bi jih radi eh, zakrili. Kdor, če citiram Biblijo, kdor ni poskrbel za svoje lastne ljudi, je še hujši kot največji izdajalci. Despresa. Sedaj pa damo besedo govornikom v lastnem imenu. Prva na vrsti je gospa Štrifler. Eno minuto in pol. Oui, merci, Madame... Hvala, gospod predsedujoči, gospa visoka predsednica. Kot je bilo rečeno, je, gre za eh, katastrofo velikih eh, razsežnosti. Eh, in pozdravljam pa hitro odzivnost Evropske komisije in eh, njenih članov, eh, kakor tudi za predvideno eh, pomoč, ki je bila takoj predvidena. Evropejci pa niso, se niso odzvali dovolj povezano in pred učinkovitostjo eh, ameriškega eh, sistema. Evropska komisija je prav tako aktivirala eh, mehanizem eh, skupnosti, ki zagotavlja pomoč državam članicam in eh, ki je pravzaprav podlaga za sistem odzivanja na krizo. Vse to potrjuje, da je potrebno predvideti učinkovito organiziranost. In tu je tudi predlog Mišela Barnjeja iz leta 2006 ki je že na voljo in sicer, da bi se vzpostavilo organizacijo za civilno zaščito eh, in svet je danes eh, ponovno povdaril potrebo po hitrem odzivu. V nekaj dnevih so američani prevzeli vodilno vlogo pri koordinaciji pomoči eh, in vendarle je potrebno spomniti na vlogo koordinacije, potem tudi urada Združenih narodov, ki je prav gotovo zagotovo v najboljšem položaju za zagotavljanje te eh, koordinacije. Kadar obstaja dobra organizacija, se lahko prihrani tako na denarju kot na času. In dobro bi bilo vedeti, torej, kako to pogledno deluje Evropska unija. Hvala lepa. Gospod Tiroljan ima besedo za dve minuti. Merci, monsieur le Président. Hvala, gospod predsedujoči. Ali bo Haiti obsojen na eh, nesrečo? Eh, tu je bila najprej politična katastrofa, sedaj naravna eh, katastrofa in nesreča. In zato smo tu pred pravo zgodovinsko dramo. Tu so vse, vsi mrtvi, ranjeni in potrebno je. Pra, biti sposoben preseči to stanje in priti do prenove in obnove. Imamo številne vezi s Haitijem, zgodovinske vezi. E, že v času, ko je bil kolonija, je e, bila med najuspešnejšimi e, kolonijami. Potem tudi geografsko gledano Haiti je sosed Evrope, Evropske unije. Ta kriza na Haitiju pa tudi pomeni pravzaprav prvo nalogo te nove službe za zunanje delovanje unije, ki jo vodi gospa Ashton. Ta katastrofa pomeni tudi izziv eh, z vidika izboljšanja, ki ga moramo doseči pri delovanju struktur. Ameriška eh, reakcija pa tudi sproža vprašanja o naši usposobljenosti za eh, to, da se organiziramo, sodelovanje držav, članic in tako dalje. Vse to pa ne sme sme eh, prikriti eh, težav, ki obstajajo. In zato eh, je potrebno reči, da te težave vodijo v eno ugotovitev. Evropska unija se mora, mora imeti avtonomno celovito strukturo, da bo na višini tako zapletene naloge, kot je taka, taka nujna katastrofa. In eh, tu gre za različne eh, razsežnosti eh, politične, družbene, okoljske in gre za zelo velik politič, politično vprašanje za Evropo, ki mora postati prepoznaven politični vodja. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospod Görens za eno minuto in pol. Gospod predsedujoči, dragi kolegi, eh, na dnevniku eh, ob 20. uri eh, nas vsak večer spomnijo na veliko trpljenje na Haitiju, za katerega pravzaprav ni imena. In v 14 dneh, ko v času, ko bodo eh, mediji eh, še šteli to za med najpomembnejše dogodke, eh, pa bo prišla ura resnice. In v, tem, v tej državi je potrebno še vse narediti, začenši z obnovo, rekonstrukcijo, potem tudi pomembnosti, da se, da se naredi, kar je potrebno, da bi prišli do prave politike za razvoj. In haitska družba nima dovolj sredstev in vse to bo pomenilo v resnice tudi za Evropsko unijo. In v naslednjih dnevih, mesecih in letih bo potrebno delovati učinkovito. To je še toliko pomembnejše, eh, kajti ko bodo enkrat vzpostavljeni pogoji varnosti in javnega miru, ki so neobhodno potrebni za koordinirano delovanje v državi, ki je utrpela eh, in eh, torej preživela tak potres, vključno z eh, eh, veliko škodo za institucionalne strukture. Eh, to pa zadeva pravzaprav njihov razvoj in zato je potrebno delovati v duhu partnerstva. In v ta namen je predvidena mednarodna konferenca, potrebno je reči da, partnerstvu, ne pokroviteljstvu in neokolonializmu. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa ima besedo gospod Kožušnik za eno minuto. Damja, Gospe in gospodje, spoštovani kolegi in kolegice, nedvomno se vsi strinjamo, da gre za največjo tragedijo v zadnjih 200 letih v tej regiji in v imenu svojih kolegov v skupini evropskih konzervativcev in reformistov in v imenu čeških državljanov želim izreči eh, in eh, izkazati svoje sočutje žrtvami. Eh, In eh, vendarle, kljub vsem prizadevanjem, smo priča neusklajenosti v Evropski uniji, kljub novi Lizbonski pogodbi. Vse skupaj me spominja na nekega štiriglavega zmaja. Imamo eh, predsedstvo, eh, visoko predstavnico, predsednika sveta in komisarja. In Nažalost imam občutek, da je Evropska unija zaspala in eh, zamudila svoj trenutek. Niso pa zaspali naši državljani, ki vsak dan materialno in sicer pomagajo. Mira. Besedo ima gospa Ilda Figueiredo za eno minuto. Gada, senjor prezident, tam bej nos asociamos as condolencias e ao lamento que todos fazemos. Hvala lepa. Eh, gospod predsedujoči, pridružujemo se izrazom sočutja za haitsko prebivalstvo, ki je doživelo to, eh, to tragedijo in potrebno je izkazati z njimi našo solidarnost. Eh, zavračamo dejstvo, da Eh, nekdo, kakršnakoli država, izkoristi tako katastrofo za to, da eh, bi ponovno zauzela neokolonialistični eh, oziroma neokolonialni pristop kot ameriški vojaki skozi tudi delovanje multinacionalk Trenutno se namenja največja pozornost eh, človekoljubni pomoči in v tej državi eh, so eh, se številni afričani postavili po robu, suženstvu in dosegli socialni razvoj na tem kontinentu. Potrebujemo organizirano pomoč, ne da bi podlegli neokolonialističnim vzgibom. Gospod Angelili, gospa Angelili ima besedo. Te Adaiti si sta konsumando na tra. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Na Haitiju se odvija velika tragedija, ki jo je povzročila narava, pa tudi odsotnost države, ki bi si zaslužila to ime in ki bi bila sposobna upravljati eh, s pomočjo, ki prihaja za civilno prebivalstvo. Eh, Eh, ti so zdaj, ta pomoč je zdaj postala pravzaprav žrtev nekih ljudi brez eh, kakršnih koli zadržkov. Ja, nujno je, da Evropska unija, kar zadeva eh, darovalsko konferenco, spregovori z enim glasom in da prispeva k temu, da se kaos konča. Uh, dragocena pomoč in velika količina denarja, ki so za pomoč namenile države članice, pa vendarle še ni dovolj. Pomoč je potrebno nameniti otrok, otrokom, predvsem sirotam. Ti potrebujejo psihološko oskrbo in siceršno pomoč, sicer bodo obsojeni na revščino in zlorabe. Hkrati pa je nujno, da tudi mednarodna skupnost poenostavi uh, postopke posvojitve in da naredi vse, kar je mogoče, zato da ne bi prišlo do legalizacije zlorabe otrok. Italijanski zonanji minister je predlagal, da bi zgradili domove za te otroke, zato da bi lahko odraščali v svoji državi in da bi jim eh, omogočili s pomočjo tudi šolanje in počitnice. Če zaključim, predsedujoči prekinja govornika. Gospa Kretu, eno minuto. Evropa je pokazala svojo solidarnost in sočutje eh, z žrtvami na Haitiju usklajeno in pravo časmo smo dali na voljo pomoč. Zdaj pa je vse odvisno od eh, usklajevanja pri razdelevanju pomoči. To vedno znova omenjajo mednarodne organizacije, urad UKA in eh, druge organizacije, ki morajo tukaj sodelovati. Potrebujemo usklajeno ravnanje Evropske unije, zato da bo pomoč učinkovita. Poleg takojšnje pomoči je potrebno poskrbeti tudi za javni red in varnost. Seveda gre tukaj za razmere, v katerih veliko ljudi protestira in kjer je humanitarna pomoč nujna, ampak vse skupaj je očitno preveč za organizacijo Združenih narodov in zato mora Evropska unija prispevati več, še posebej glede na to, kakšno vrdostojnost uživa. Uh, Mislim, da moramo biti na čelu, kar zadeva ponovno izgradnjo haitijske družbe. Ponovno je potrebno vzpostaviti vladne strukture, olajšati moramo življenje tamkajšnjih ljudi. Potrebujemo konkretne rešitve, eh, poenostavitev postopkov posvojitve za sirote, ki torej otroke, ki so ostali brez staršev. Na vsak način se moramo učinkovito odzvati na krizo. Najlepša hvala, besedo ima gospod Koval gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Eh, v tej dvorani slišimo različne glasove, ampak gre samo za eno stvar in en motiv. Eh, politični odziv Evropske unije ni bil zadosten in ni bil dobro usklajen. Zato je zdaj pravi čas, da izrazimo svojo hvaležnost nevladnim organizacijam in drugim, ki so se takoj in ustrezno odzvali. Mi pa moramo razmisliti o tem, kaj bi lahko storili bolje. In imamo vprašanje za visoko predstavnico Eštonovo. To je pravzaprav prva zadeva, s katero ste se soočili. Eh, kakšen je vaš zaključek, kaj je najpomembnejše, eh, kaj lahko naredimo bolje v prihodnje. Mislim, da je to tista najpomembnejša zadeva, o kateri moramo razmisliti. Sedaj ima besedo gospod Filip Živan za minuto in pol. Gospa Ashton, dovolj je. Uh, Eh, dovolijo. Ob vsaki katastrofi se je dogaja enako. Eh, Francozi, italijani, belgici, vsi naredijo enako, pošljajo eno letalo. Vsakokrat se to ponavlja na terenu, pa je rezultat vedno enak. Ni koordinacije, ni izgledov za žrtve, dezorganizacija. Kdaj se bo to končalo? Kdaj bo končno komisija reagirala, se odzvala? In naj ne reče, da je to zapleteno, saj so vsi projekti pripravljeni pripravljeni, samo izvajati jih je potrebno. Leta 2006 je Mišel Barnier predlagal, da se vzpostavi posebne, da se spostavi eh, posebna organizacija v ta namen in eh, da se angažirajo nacionalne enote, ki že eh, obstajajo, da se jih skupaj usposobi s skupnimi komunikacijskimi sredstvi, Lahko je to, gospa Ešten, samo narediti je potrebno, naredite to s tistimi, ki to lahko, ki so voljni. Po tsunamiju je prišlo do sprejetja, eh, eh, do sprejetja eh, zavez in vendarle se sedaj nič ni zgodilo. In to dejstvo je kriminalno za komisijo. Zakaj je gospa Ashton Evropa pravzaprav prisiljena v to, da se take napake stalno ponavljajo? Tu reči tu danes, objavite, da bo vzpostavljena taka organizacija parlament vam bom sledil. Če potrebujete našo podporo, smo tu zato, da vam pomagamo. Vendar, za božjo volje, prenehajte in ne govorite več o koordinaciji. Zagotovite jo, to koordinacijo, ne čakajte na prihodno katastrofo. Hvala lepa, sedaj ima besedo gospod Kašman. Minuto in pol. Hvala gospod predsedujoči, so tisti, ki ukrepajo in tisti, ki govorijo o ukrepih. Čestitam svetu in komisiji in visoki predstavnici za preduzete korake. Vsega tega si še poprej ni bilo moč zamisliti. E, in tu poslušamo nekatere e, poceni pripombe proti visoki predstavnici, proti komisiji. Ta pojem, zato ker je e, sedaj to v Ameriki, človeških rokah, ki rešujejo življenje, pa eh, eh, se reče ne, eh, nočemo neokolonializma. In kaj ti potrebno je, moram reči, da če tako gledate na stvari, je to sramotno. Glede koordinacije, zaupajte jo američanom, če bo to omogočilo reševanje. Življen pozabite na politično retoriko. Torej čestitke, čestitke, da ste predvideli, predvideli tolikšno vsoto denarja in da se niste spustili eh, tudi ne v takojšnje potovanje na Haitiju, da boste pokazali, da ste bili tam. Kaj pa se s tem doseže? Ničesar. In, eh, tu so eh, ljudje, ki potrebujejo pomoči. Koordinirajmo se z američani, preverimo pri združenih eh, drž, eh, narodih in nehajmo po, pridobivati cenene politične točke. Hvala lepa, hvala kolega. Besedo ima gospa Thun in Hohenstein. Minuta in pol. Panie przewodniczący. Chwalę lipa. Gospod predsedujoči, eh, Želim se pridružiti temu, kar je ravno kar eh, povedal gospod Žuva, eh, eh, glede nedovolj koordinirane pomoči. Ne želim pa tu govoriti o človekoljubni pomoči, temveč o tehnični, strukturni, razvojni pomoči. In te katastrofe ni bilo moč predvideti, vedeli pa smo, v kakšnem dramatičnem položaju je država Haiti, ki jo je žal prizadela,

tragedija tolikšnih razsežnosti. Vedeli smo tudi za politično situacijo v tej državi in dejstvo je, da bi seveda lahko bilo bolje, če bi svojo pomoč tehnično, strukturno in drugačno eh, organizirali, organizirali že popreje in eh, zato bi jo bilo eh, lažje aktivirati dan danes in bi se na ta način lahko rešilo na tisoče življenje. In gospa Ešten v svetu. Naj vas vprašam, ali predvide, predvidevate kakšne neposredne takošne ukrepe za koordinacijo eh, prispevka posameznih držav članic, zato da bi resnično eh, ta pomoč lahko prišla do tistih, ki jo potrebujejo. Vemo tudi, da nekatere države imajo velike izkušnje na tem področju in ki so že bile sposobne zagotoviti učinkovito pomoč. Imamo tudi močno skupno evropsko politiko, ki bi lahko bila eh, tudi eh, dobra za eh, tretje države in ko gre za humanitarno pomoč, tudi to eh, bi eh, lahko bilo doseči lažje. Hvala lepa. Ta velika tragedija, ki je prizadela Haiti, prav gotovo terja neposredne e, ukrepe, veliko pomoči, ki so jo že ponudile e, številne države, čeprav obstaja tudi konkurenca med e, evropskimi državami. In Evropska unija z visoko predstavnico bi morala biti sposobna posredovati to pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Kajti Haiti je najrevnejša država, 80% ljudi živi pod pragom pojavom revščine in eh, nekateri v pogojih absolutne revščine in uh, to bo zlasti zelo prizadelo najranljivejše segmente prebivalstva, otroke in eh, ostale, ki nimajo eh, nobene zaščite, nobenega varstva. Zato pozivam visoko predstavnico, da razmisli o možnosti osredotočenih ukrepov za zaščito zlasti manjših otrok do desetih let starosti, zato da uh, bi jih države članice uh, Evropske unije lahko zaščitili zaščitile in jim ponudile eh, boljše pogoje za omejen čas do eh, trenutka, ko bo mogoče ponovno spostaviti razmere za njihov povratek tako zamisel bi lahko spodbudili in to verjetno ne bi bilo težko za eh, države članice in eh, to bi bilo dobro z vidika potrebne solidarnosti. Ne smemo tudi ne pozabiti, da bo prišlo tudi do pravnih ukrepov eh, za pomoč otrokom. To so najdrogocenejši vir za nas in potrebno jih je zaščiti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Andrikije, ene minute in pol. V zadnjih dneh smo slišali veliko kritik eh, glede neučinkovitosti in eh, ne eh, dovolj učinkovite reakcije na to krizo. In potem potrebno je upoštevati, da tisti, ki so preživeli, trpijo sedaj zaradi, za velikim pomankanjem tako hrane kot obleke in podobno. Potrebno je tudi angažirati pomoč tako vlad, potem civilne civilne družbe, organizacij civilne družbe in eh, prav gotovo so tisti, ki so izrazili svojo polno solidarnost s haitskimi eh, prebivalci. In eh, tudi danes je potrebno reči, da Evropska unija ne zadeva samo ukrepov oziroma eh, sklepov, ki eh, se jih sprejema v Bruslu, temveč eh, pomeni tudi sodelovanje posameznih držav. In uloga pomoči Evropske unije bi morala zlasti biti dolgoročno zasnovana, zato da se pomaga Haiticem obnoviti porušeno infrastrukturo, vključno s šolami, Eh, in vsem ostalim. Dolgoročno pomoč, ki bi jo bilo možno razdaljevati in koordinirati. Potem eh, tudi eh, donat torej donatorski, donatorska prizadevanja v obliki sredstev, ki so bila omenjena, pa že pomenijo prvi korak v tej smeri. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Gerero. Minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi rad izrazil mojo sožalje in mojo solidarnost eh, s prebivalci Haitija, ki jih je prizadela ta katastrofa. Mi v Evropski uniji nismo vojaška sila, tega si tudi ne želimo, smo pa sila zaradi našega socialnega modela. Smo vele sila tudi zaradi naše razvojne pomoči in zaradi naše človekoljubne pomoči. Katastrofa na Haitiju predstavlja nov izziv za inštitucije stopom eh, v veljavo Lizbonske pogodbe. Sedaj je čas za človekoljubno pomoč, potem pa bo prišel trenutek za razvoj, za obnovo in za pomoč inštitucijam in državni strukturi. Odzvati se moramo enotno na potrebe Haitija. To moramo storiti preko visoke predstavnice, preko komisarja za razvoj in zato, da bo človekoljubna pomoč prišla, zato, da na boljši način koordiniramo pomoč držav članic, da bomo bolj učinkoviti, da bomo govorili z enim samim evropskim glasom, ki bo prepoznaven na svetu, da bomo zadostili pričakovanjem sveta podpreti moramo človekoljubne akcije na Haitiju. Jutri se bo to zgodilo kje druge, pojutrišnjem pa drugod po svetu. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Higgins, minuto in pol. Hvala, eh, gospod predsedujoč. Ena najrevejših držav, ki je bila uničena v 15 sekundah, eh, ki je eh, bila žrtov tudi korupcije, revščine in tu so 3 milijoni ljudi, ki so ostali brez domov. Potem vsi tisti, ki so umrli, vsi ranjeni. In naš odziv pa je bil manj kot adekvaten. Ostali smo pravzaprav za ZDA. In eh, tu je potreba po čisti vodi, po prehrani, eh, potem eh, po zacučišču. In v, tem, eh, torej v tej katastrofi je potrebno pomagati ljudem in eh, prenovo bo eh, možno ocenjevati šele kasneje, ne le v mesecih in dneh po tej katastrofi. katastrofi. To bo izginilo iz prvih strani medijev in vendar predstavlja veliki ziv. In Haiti je sta prizadela tudi dva velika orkana. In eh, svetovni voditelji so eh, obljubili 600 milijonov evrov in vendar je, eh, so dobili samo 30 milijonov evrov. In vendarle je potrebna ta obnova Haitija, potrebno je znati to ustrezno voditi in povezati zlasti pa vzpostaviti dobro učinkovito strategijo, zato da Haiti postane ponosna in eh, tudi eh, samostojna, eh, samostojna država. Hvala lepa. Gospod Roberto Gualtieri ima besedo. Z eno minuto in pol. Grazie. La catastrofe umanitaria senza precedenti. Hvala lepa. Gre za nevideno humanitarno katastrofo na Haitiju. Zato je nujno, da prispevamo skupaj z mednarodno skupnostjo, z vsemi inštrumenti, ki jih imamo na voljo, z gospodarskega in finančnega vidika, smo storili pomemben korak v zadnjih dneh in v zadnjih urah, vendar pa moramo izboljšati v drugih vidikih naš evropski odziv, zato da izboljšamo podobo, ki jo dajemo zonanjemu svetu in da izboljšamo vsebino naše pomoči, kot je to že dejala gospa Ashton. Vidi se, kako zelo pomembna je pomoč OZN in eh, drugih nevladnih organizacij. Evropska unija pa ni opravila avtonomne operacije. Nujno je, da poleg OZN delujemo in pomagamo tudi mi. Mednarodni denarni sklad je je že sprožil to pomoč v okviru cen, situacijskega centra. Prosili so nas tudi za pomoč žandarmerije. Nujeno je tudi, da nas obveščajo, kako pomagajo te organizmi in Situation Center na koordiniran način, da lahko pregledamo, če dobro delujemo na področju konzularne zaščite ali pa če moramo izboljšati naš sistem. Hvala lepa, sedaj gremo na sklop CatchDI. Gospod Weber, eno minuto. Gospod Zver, Zver, ne Weber, se opravičuje predsedujoči spoštovani gospod predsedujoči spoštovana gospa ashtonova eh, tudi sam izražam sočutje za to kar se je zgodilo eh, na haitiju pa vendarle eh, tudi čestitke evropski komisiji in evropskim inštitucijam da so relativno dobro reagirale vendar se tudi sam sprašujem kot nekateri kolegi ali so reagirali dovolj hitro morda bi bila tudi dobra prisotnost takoj predsedujoče na licu mesta eh, tragičnega dogodka to je pomembno eh, iz mnogih vidikov. jaz strinjam se s tistimi ki pravite da je prisotnost vojakov in drugih ki skrbijo za red to lahko nek začetek kolonialnega odnosa do tega eh, takšno govorjenje se mi ne zdi pošteno in fer. pomembno pa je da na naslednji mednarodni konferenci za haiti določimo tudi dolgoročne ukrepe kako vzpostaviti ponovno vzpostaviti državne ustanove da bodo lahko eh, delovale zlasti mislim eh, politike na področju zdravstva in pa šolstva le eh, te politike oziroma ta področja in te inštitucije lahko dolgoročno vzpostavijo haiti kot nekoliko stabilnejšo državo kot je bila tudi doslej zelo strog bom pri časovni omejitvi. Če rečem eno minuto, to pomeni eno minuto. Gospa Muniz, eno minuto imate. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Podarila bi rada, kako pomembno je, da je Evropska unija vodilna pri nujni človeklubni pomoči, ampak tudi, da je pomembno, da sodelujemo pri obnovi in razvoju in da sodelujemo z državnimi strukturami in organi. Gre za zelo krhko državo, zato ni prav, da mi še prispevamo k tej krhkosti. Sodelovati moramo tudi s civilno družbo nevladnimi organizacijami. Rada bi povdarila, kako hitro se je špansko predsedstvo odzvalo na to katastrofo, da je sprožila vse vrste pomoči in sredstev in da je sprožila tudi španska sredstva. Španija je namreč prva darjalka ne samo v Južni Ameriki, ampak tudi na Haitiju. Najlepša hvala, gospa Sarnese. Hvala. Eh, gospa Ešten, politika so najprej simboli, zato mislim, da ne bi smeli biti tukaj, ta več na Haitiju. In mislim, da eh, ne bi smeli iti v eh, ZDA, temveč na Haiti. In občutek imam, in to pravim z veliko žalostjo, da niste dobro ocenili zmer razsežnosti te velike tragedije. In nikoli Evropa še poprej ni bila tako odsotna. Smo prva donatrka, vendar ne obstajamo. In še drug občutek ima, mm, da čim več eh, pravzaprav imenujemo ljudi, imamo položajev, manj obstajamo in glede tega bi se morali resnično vprašati, koliko katastrof bomo še potrebovali, da bi odgovorni eh, v Evropi bili na višini svojih odgovornosti. Tu imamo to poročilo Mišela Barnjeja iz leta 2006. Kaj čakamo, da bi ga sprejeli in začeli izvajati? Hvala. Gospod Nikolson, ena minuta. Tenta. Gospod predsedujoči, mislim, da je prav, da izrazimo sožalje, moramo pomagati tistim, ki trpijo in pomagati eh, ranjenim in eh, sočustovati svojci, ki so izgubili svoje družinske člane. Moramo delovati na koordiniran način in nič nas ne sme ustaviti pri tem. Pozdravljam obveze, ki smo jih sprejeli v Evropski uniji do prebivalcev na Haitiju. Kaj se zgodi v dveh tednih, ko Haiti ne bo več se pojavljal na, v medijih? Kaj se bo zgodilo eh, s prebivalci? Treba je pomagati pri obnovi Haitija, vendar pa je treba poskrbeti, da trpeči dobijo človekoljubno pomoč. Gospod predsedujoči, popolnoma se strinjam z gospodom Cashmanom. Gre za preveč pomembno zadevo, da bi, si, da bi jo izrabili za pridobivanje političnih točk. Najlepša hvala. Gospod Janje Senemno. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi rad čestital visoki predstavnici svetu, komisiji in španskemu predsedstvu za hitri odziv, za koordinirano delovanje, za vas trud od prvih trenutkih naprej. Mogoče o tem niso tako mm, hitro, močno poročali v medijih kot o nastavitvi 10 tisoč marincev ZDA povedali smo že v razpravi, da je 50 odstotkov preživelih rešilo, eh, da se je te, te ljudi rešilo strani enot Evropske unije. gospa žuli je že povedala so razmere kjer eh, pravzaprav niti eh, besede niti številke eh, nimajo več nobenega po, pomena govori se o dvesto tisočih mrtvih gre za državo ki je skoraj izginila z zemljevidov in potrebno je sedaj prehranjevati nahraniti lačne potem tudi obnavljati in vsak je se hitro odpravil pripravil tja z celotnim materialjem, z eh, eh, proizvodi, vendar je vse to na nacionalni eh, ravni. In tu je tudi ta zamisel, ki jo podpiramo tukaj v parlamentu in sicer vzpostavitev evropske enote, naj gre za zelene čelade, za modre čelade, kakorkoli jih imenujemo, v smislu skupne strategije. In Giffrstad je o tem govoril leta 2000 tri, potem Mišel Barnier 2006, ni važno, kdo je avtor te zamisli, gre pa za sposobnost hitrega odzivanja in reakcije in to skupaj. Arvoža, puhen, puhen Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govorili smo o preglednosti, o tem, da dvomimo v motivacijo nekaterih, ki so dajali človekoljubno pomoč. V tej tragični situaciji, ko gledamo ruševine in eh, ljudi, ki umirajo v njih, moramo poskrbeti za to, da storimo vse, kar je treba. Evropska unija je oblikovala skupno zunanje varnostno politiko. Govorili smo o enotah za odzivanje v krizi. Te bi morali uporabiti tudi v primeru naravnih katastrof. Če je to treba, kjerkoli po svetu, tudi v Evropi imamo naravne katastrofe. Kaj pa počnejo? Nič. Razdrobljeni so po Evropi, naravnih katastrof sedaj ni. Zakaj jih ne pošljemo na Haiti ali kamorkoli drugod? drugam, kjer njihovo pomoč rabijo. Najlepša hvala. Gospod Valkitis, eno minuto. Kjerž Balkitis ne bo? Je gospod Balkitis tukaj? Pače, ker imamo spremenike, ker imamo obšel so. Hvala lepa, gospod predsedujoči. gospa Ashton, gospod komisar, Lisbonska pogodba je stopila veljavo. Nažalost imamo pred seboj nikoli še videno katastrofo. Visoka predstavnica se na začetku svojega dela ukvarja s takšnimi nalogami. Seveda imamo negativne plati, pravimo, da potrebujemo v prihodnosti boljše evropske enote, enote OZN, ki bi opravljale reševalne akcije. Naš najpomembni prispevek pa je pomoč, ki smo jo obljubili in da ta pride do tistih, ki jo potrebujejo čim prej moramo zagotoviti sredstva tudi za obnova, za obnovo in za reševanje situacije na Haitiju. Najlepša hvala. Gospa Ešten, beseda je vaša. Gospod predsedujoči, najlepša hvala. Kot sem dejala, sem želela priti v Evropski parlament zato, da slišim vaša stališča. Razumem vaše frustracije, razumem, da menite, da bi se kaj lahko storilo bolje vprašali ste me, kaj menim o e, naši prepoznavnosti Evropske unije. Američani so se hitro odzvali in to boste videli tudi v medijih. Tesno smo sodelovali z američani in tudi to je zelo dober del našega dela. Ne obstaja nobenega dvoma o tem, da so me prebudili po noči, da, se, da je prišlo do potresa, da smo mobilizirali ljudi čim prej. 21 držav članic smo mobilizirali, delovali smo v svetu, v komisiji za to, da združimo 11 reševalnih enot, 5 prenosljivih bolnišnic, 40 zdrav, zdravniških enot in te smo poslali čim prej. Zato čestitam državam članicam in čestitam tudi uradnikom, ki so delali noč in dan za to, da so poskrbeli, da vse to poteka. V OZN-u sem na terenu zastavila vprašanje generalnemu sekretarju, kje lahko čim več storim. In drži, da nisem imela na Haitiju kaj iskati, razen to, da bi odzela zračni prostor, kaj ti letala so krožila, ker nisem mogla pristati. Nisem zdravnica, nisem gasilc, In zato je moja naloga ta, da koordiniram človekoljubno pomoč delovanje ZDA, zato da zagotovimo čim boljše rezultate na terenu. Pogovorila sem se tudi z nevladnimi organizacijami, s tistimi, ki delajo na terenu, Obup je res ogromen, veliko organizacij je zgubilo svoje osebje, nevladne organizacije se niso mogle odzvati samo zaradi tega, ker je veliko ljudi izgubilo življenje. To je stvari še oviralo. Videli ste, kako zelo ljudje potrebujejo pomoč, sprašujejo se, kje jo lahko dobijo. Dajanje pomoči v takšnih okoliščinah je res težko. Sedaj je zadeva lažja, pomoč prihaja, vendar pa ne podcenjujte teh težkih okoliščin na terenu. Je stvar dobro delovala, da sem zadovoljna? Ne. Ko sem začela z mojim delom, sem vam dejala, vem, kaj menite, razumem vaše frustracije in prav imate, da me kritizirate, ko pravite, da to ni dovolj stvari je treba izboljšati v prihodnosti. Kar moram storiti je, da vzamem ta primer kot nauk za to, da zagotovimo, da bomo v prihodnosti ravnali bolje. Vendar pa se je že storilo ogromno delo in delo še vedno poteka dolgoročni vidik. Poslanci imajo prav, ko pravijo, da ko se bodo stvari polegle, moramo biti prisotno, prisotni fizično, kot tudi z našo pomočjo. To vprašanje mora biti del razprav, ki bodo potekale in to je treba storiti v partnerstvu s prebivalci Haitija z vsem spoštovanjem do njih. Strinjam se tudi s pomembnostjo gradnje infrastrukture. Zagotoviti moramo, da se prizna vlogo UZN in da lahko dobro opravijo svoje delo. Zato bom potovala v ZDA, da se sestanem z državno sekretarko Clintonovo, kot tudi, da se sestanem z generalnim sekretarjem UZN in s ključnimi osebami, da se pogovorimo o tem, kaj lahko storimo za prihodnost. To bo resnično pomembno. Naj zaključim z opisom realnosti situacije pravijo, da 70 odstotkov prebivalcev že živi pod pragom revščine. Pomembno je, da poskrbimo za sirote. Ta nesreča bo zahtevala pomoč tudi v naslednjih letih. Naj povem še nekaj o infrastrukturi. Bolnišnice, elektrika, komunikacije, voda, vse to je bilo zelo prizadete predsedniška plača je bila porušena, ministerstva, finančno ministerstvo, notranje ministerstvo je, so bili prizadeti. Haitska vlada ne deluje. Kot pravite, je ta država že ena najrevnejših na svetu. Zato moramo pomagati pri gradni te infrastrukture in sama se lahko obvežem skupaj z nami, da bomo to tudi storili. Najlepša hvala. Komisar de Gucht je zadnji govornik. Gospod predsedujoči. Jarik. Najprej gospodu Jariku ki eh, zahteva, da se eh, odvečno hrano eh, napoti v Haiti, da to ni evropski pristop, zato ker komisija raje kupuje te proizvode v sami regiji. Zato je potrebno najprej videti, če je to možno, preden začnemo torej pošiljati tja te proizvode. O vprašanju koordinacije in civilne zaščite bi rad dejal troje. Civilna zaščita je v pristojnosti držav članic. Vse donacije v okviru te pobude morajo biti upravljene na tej podlagi. To smo predlagali tudi v poročilu Barnier, vendar pa je to v pristojnosti držav članic in ne komisije. Drugič, kar zadeva civilno zaščito in koordinacije. Po tsunamiju leta 2007 je koordinacija postala dosti boljša in bolj učinkovita. Učinkovitost naše koordinacije je vedno na preizkušnji, ko gre za naravne katastrofe. V tej krizi države zunaj Evropske unije kličejo MIC za to, da jim povejo, kako lahko pošljajo človekoljubno pomoč in tretjič, ne smemo pozabiti, da smo humanitarno pomoč in civilno zaščito vključili na eno delovno področje v pristojnosti enega komisarja. To je zelo dobro. Poleg tega imamo sedaj tudi visoko predstavnico, ki bo imela dvojni položaj. Videli smo v preteklosti glede koordinacije, da ne gre samo za koordinacijo znotraj komisije. Na to se bom še vrnil, vendar pa gre za koordinacijo med institucijami in državami članicami ali pa za med koordinacijo med komisijo in svetom. Ideja za tem dvojnim položajem je ta, da poskrbimo za to, da bosta komisija in svet bolje sodelovala. V tej krizi se je izkazalo, da je prišlo do napredka na tem področju. Za konec bi rad še dejal, da sem malce užaloščen zaradi nekaterih prispevkov. Kot komisar seveda ne smem biti užaloščen, ampak se moram to enostavno zapisati. Imamo veliko ljudi, ki delajo noč in dan v Bruslu, tudi čez konec tedna, sploh se ne pritožujejo, ne prosijo za nobena nadomestila, zelo trdo delajo. Poleg tega so delali tudi na terenu. E, te objekti niso bili zelo prizadeti, prosim. Upoštevajte, da gre za masovno katastrofo, ki je ne moremo predvidevati da se na to lahko odzovemo samo, ko do nje pride in da moramo pokazati, da se moramo organizirati čim hitreje. Mislim, da je komisija to dokazala. Države članice so takoj izkazale svojo podporo za naše dejavnosti, zato moramo biti mal, malce manj kritični do nas samih. Najlepša hvala. Hrsto, Najlepša hvala. S tem je ta razprava zaključena. Poteka, ter glasovanje o osnotkih resolucij bo potekalo na februarskem plenarnem zasedanju. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava visoke predstavnice Unije za zonanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednice komisije o razmerah v Iranu. Moving very fast here, as you can tell. There's no, no, no time kot vidite, zelo hitro napreduje.